El señor presidente. Se reanuda la sesión, señorías. Začenjamo s, s zasedanjem. Dobrodošli vsi kolegi. Najprej naj vam povem, da je bil zapisnik včerajšnjega zasedanja razdeljen in če ni pripomp najnj, je ta zapisnik sprejet. Sedaj pa gremo k poročilu gospoda Kojlja o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih. Besedo dajem poročevalcu, gospod Koeljo, štiri minute. Dobrigacijo, Najlepša hvala, gospod